Dear colleagues, we can uh, start. Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi. Nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu, to je točka 4.12. Sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 19. aprila 2016. Dobili ste po elektronski poti, to, če ni ugovora, potem lahko to sprejmemo. Tako. Sedaj pa 13. točka na našem dnevnem redu. To je izmenjava mnen za Evropsko komisijo o izidu ocene skupnih stroškov na področju kemične industrije. Refit. Komisija. Gospod Petinili bo dobil besedo in bo lahko razložil izid ocene skupnih stroškov. Prosim, beseda je kar vaša. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospe in gospodje, da ste me povabili na sestanek odbora Envi. Predstavil vam bom okvir in nekatere preliminarne rezultate ocene skupnih stroškov na področju kemične industrije. Končna ocena bo kasneje objavljena na naši spletni strani. Naj izkoristim to priložnost, da izpostavim, da govorimo o študiji, ki jo je izvedel neodvisen ponudnik storitev, naročila pa komisija. Kot pri vsaki študiji so rezultati pomembni za naše delo. Vendar pa se Evropska komisija torej ne zdi zavezana tem rezultatom. Kemikalije so nujne. Potrebno jih je uporabljati na ustrezen način, na varen in okolju prijazen način. Zakonodaja na tem področju je potrebna in prednosti so očitne. Kot pri vsaki zakonodaji, pa moramo tudi tukaj upoštevati tudi konkurenčnost industrije EU in ekonomsko trajnost. Zato smo naročili študijo vseh regulativnih stroškov, ki jih mora kemična industrija nositi. Kumulativna ocena se osredotoča na stroške in ne na druge posledice in prednosti. Posledično ta študija kot samostojno študijo, ampak samo kot mozaik, kot kamenček v mozaiku. Imamo tudi še druge študije, ki jih načrtujemo in že izvajamo, kako bi merili te prednosti. In v določenem trenutku bomo vse analize združili. Torej, naj predstavim kumulativno stroškovno oceno, potem pa bom povedal še več o komplementarnosti te študije z drugimi. Naslednja prosojnica, prosim. Ne vem, če lahko dobro vidite, imate morda kopije. Kemična industrija je zelo heterogena, veliko je podsektorjev, na kateri večji, drugi manjši, vendar pa vsi so pomembni in prispevajo k ekonomskem razvoju in zaposlovanju v EU. Evropska kemična industrija ima veliko zakonodaje. V tej študiji smo to razdelili v sedem svežnjev. To je to, kar vidite v kolumnah. Čeprav bi seveda radi zajeli vse podsektorje, pa se to nam ni zdelo izvedljivo. Zato smo se osredotočili na tiste podsektorje, ki so bolj reprezentativni in za katere je bilo možno dobiti dovolj in dovolj zanesljivih podatkov. To so sektori modri na vrsticah, belih pa nismo zajeli. Seveda boste dobili predstavitev na voljo tudi na koncu. Naslednja prosojnica, prosim. Tako, sedaj pa naj podam ple, preliminarne rezultate naše študije. Ocena razvoja stroškov v obdobju 2004-2014 kaže, da so regulativni stroški naraščali. Velik porast je bil v letih 2007-2008 zaradi uveljavitve Vriča in CIP-ja, tukaj so predvidevali, da bodo stroški višji za industrijo. To je samo ocena, to moram povedati. Zelo težko je zakonodajne stroške povezati z določenimi področji. Nekateri so bili že pričakovani, drugi pa bodo potem imeli učinek šele kasneje, zamudo. Naslednja prosojnica. Za kemično industrijo imamo tri gonila stroškov. Desetino predstavlja industrijska zakonodaja, potem kemična in zakonodaja 33 in 24 odstotkov stanek. Zaključek za to je, da je kemična industrija resnično pod prijom različnih zakonodajnih svežnjev, ne samo riča. Do kakšne mere pa so ti stroški sorazmerni s prednostmi, tega ne moramo kar tako predvideti v tej oceni, to moramo analizirati ločeno. Še en zanimiv rezultat je razlika med stroški po podsektori za pesticide. To znaša tudi 23 odstotkov, medtem ko regulativni stroški igrajo manj pomembno vlogo, na področju plastike okrog 3 odstotke. Regulativni stroški vplivajo na ekonomsko trajnost podjetij in imajo vpliv na njihovo zmožnost investirati v prihodnost. Še prav posebno, če konkurenti ne plačujejo takih stroškov. Vendar pa, tudi tukaj ne moremo potegniti neposrednih zaključkov iz te študije. Tudi ne, kar se tiče stroška evropske zakonodaje na konkurenčnost in tudi ali je naša zakonodaja ustrezna namenu. To bomo ocenili v postopku refita. Tako sedaj pa naj razložim namene in dopolnjevanje obeh vaj, kumulativna ocena stroška in preverba ustreznosti zakonodaje. Tukaj skušamo torej preveriti ustreznost vse zakonodaje. V Evropski uniji tukaj gre za kemično zakonodajo. Nič več in nič manj. Zdravstveni pregled pa skuša ugotoviti relevantnost, učinkovitost specifične zakonodaje Evropske unije. Torej imamo primerjavo med industrijo in zakonodajo. To sta dve različni stvari. Naša ocena kar se tiče metodologije, je to uporabila za kemično industrijo. Rezultati se lahko uporabljajo tudi za refit pri drugih programih, ne samo pri REACH-u. Zato, da bi lahko potegnili tole sklepe glede politike pri teh analizah, pa moramo še bolje razumeti, kateri stročki so resnično pomembni, kar se tiče učinkovitosti kemične zakonodaje. Po mojem mnenju se moramo izogibati neposredni primerjavi družbenih prednosti z regulativnimi stroški podjetij. Kot sem že dejal, lahko regulativni stroški vodijo tudi do stroškov za družbe, naprimer do zmanjševanja delovnih mest. Vendar pa to mora biti jasno prikazano po primerjih. Zato bomo našo oceno dopolnili z drugo fazo, kot lahko vidite na prosonici, ko bomo analizirali razliko med regulativnimi stroški v EU in tistimi v drugih regijah po svetu. In analizirali bomo, ali to vodi do konkurenčnih slabosti za EU, če bomo imeli dokaze za to. Slowly. Lahko morda govorite nekoliko počasneje, prekinja predsednik? Da, hvala lepa. Torej, Dopolnili bomo našo študijo z drugo fazo, ko bomo analizirali razlike med regulativnimi stroški v EU in tistimi v drugih regijah. Pa tako bomo analizirali, ali to pomeni slabosti, kar se tiče konkurenčnosti za evropska podjetja. Če bo do dokazi za to, bo to potrebno upoštevati tudi pri preverbi, ali je naša zakonodaja taka, da ustreza namenu. rezultati iz te študije pa se lahko uporabijo že zato, da pomislim, pomislimo o izboljšanju zakonodaje. Naprimer, kako bi lahko stroške izpolnjevanja pravil znižali, ne da bi znižali raven zaščite. To je nekaj, o čemer bomo morali razpravljati tudi, ko bomo pregledali zakonodajo kemične industrije in tudi posameznih podjetij. Torej, za zaključek, naš glavni cilj je, da razumemo, katere so tiste najpomembnejše točke za trajnostni razvoj kemične industrije. Prej smo se zanašali samo na percepcijo, sedaj imamo na voljo tudi določene ocene in instrumente. Zato moramo nadaljevati s tem delom, tako da bodo potem stroški ocene da bodo ocene skupnih stroškov lahko dane na skupno podlago. Morda se zdijo stroški nižki 3 do 5 odstotka, vendar pa to lahko pomeni seveda tudi pomemben delež, ki jih je potrebno namenjati raziskavi in razvoju. To so vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti v naslednjih študijah. Hvala lepa, predsednik. Na voljo sem vam pa seveda za vprašanje. Uh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Tako, želi kdo besedo? Kakšno vprašanje, prosim? Uh, Děkuji, pane předsedo. Gospod Poc. Pan kolega z Evropské komise. Hvala lepa. Predstavnik Evropske komisije je dejal, da je ta študija kamenček v mozaiku zakonodaje, vendar pa nekaj pogrešam in sicer to, ali je poleg te precej komercialne študije, ki se osredotoča na vplive zakonodaje na kemično industrijo, ali želite ugotoviti tudi, kako se kemična industrija obnaša, kar se tiče nacionalnih proračunov, kakšni so stroške za nacionalne proračune in ali ne bi to povzročilo stroške tudi za nacionalne proračune. Mislim, da bi se to zgodilo, če ne bi imeli zakonodaje na tem področju. Če ne bi imeli zakonodaje, bi imeli više stroške na področju zdravstvenih storitev. Sprašujem se torej, ali bo Evropska komisija raziskala, če ni kemična industrija povzročala dodatnih stroškov za javne proračune. In še ena zadeva, ki je presenetljiva. Rečeno je bilo, da je to neobvezujoča študija. To se zdi pa predvsej nejasno. In seveda, zato se sprašujem, koliko denarja, koliko pa je ta študija stala, če je neobvezujoča. Gospod Hojzling. Ja, ich kann mit dem Kollegen anschließen. Hvala lepa. Navezujem se na vprašanje kolege. Pri študiji se osredotočate na konkurenčnost kemične industrije. To je seveda lahko ustrezno, vendar pa ali je dovolj to, da potem izvedemo tako študijo, medtem ko ne preverimo drugih vidikov, to, kar je dejal kolega. Niso omenjeni stroški, ki smo se jim izognili, zdravstvenim stroškom, okoljskim stroškom, zaradi boljše zakonodaje na tem področju. Vi pa postavljate v spredje svoje študije samo stroške zaradi zakonodaje. Ja, tako pač je. Ampak, da bi pa sedaj javnosti želeli povedati, da je pač potrebno stroške znižati, zato ker kemična industrija ni več konkurenčna, to pa enostavno je trditev, ki ni dokazana. In sedaj bi naj Evropi šlo slabo zaradi zakonodaje. P, oprostite, če si pogledam podatke kemične industrije, potem ne moremo reči, da gre evropski kemični industriji slabo zaradi zakonodaje. To pa pravite posredno. Torej, kakšne bodo potem nadaljne študije? boste postavili v spredje tudi pozitivne učinke evropske zakonodaje in samo, ne samo negativnih, ker imamo pač zakonodajo, ki, kot sem razumel, povzroča velike stroške. Imamo pa tudi pozitivne vidike zaščito potrošnikov in seveda je lahko to tudi konkurenčna prednost. In seveda, zanima me še nekaj, na katerih statističnih podatkih ste to utemeljili, te prave podlage nisem videl. Žal mi je, odbor ima svoje jasno stališče. Zdi se nam, da je ta postopek odveč, kljub temu je dobro študija pripravila, te, komisija pripravila te študije, vendar pa zdi se mi, da to ne zadošča procesu refit. Še kdo? Ne? Potem pa prosim komisijo za odgovore. Yes, thank you very much. E- Hvala lepa. Kar se tiče študije, kot sem dejal na začetku, je študija torej samo kamenček v mozaiku širše ocene, ki bo pripravljena strani komisije. Imeli bomo torej refit ocena pomenkljivosti in tu bomo zajeli vse vplive, tako pozitivne kot negativne, tudi izogibanje stroškov na nacionalni ravni in prav tako bomo imeli potem oceno zakonodaje REACH, kaj ti to zahteva zakonodaja sama. Šele ko bomo torej imeli širšo podobo bomo lahko potegnili iz tega celotne sklepe. To je torej samo del vsega. O sami študiji, kot pri vsaki študiji, ki jo pripravijo specializirani organi, naj se gre tukaj za kemično ali kakšno, kakšno koli drugo industrijo, je pač tako, da se študije opravijo zato, da dajemo informacije, ne pa da podamo sklepe. Torej, skušali smo podati vsebinske informacije, številke o kumulativnih stroških te zakonodaje. Vendar pa tisti, ki pripravlja študijo, ne potegne zaključkov iz tega, podajo informacije, komisija pa bo na podlagi teh informacij podala svojo oceno in bo potem to predlagala Evropskemu parlamentu v postopku pregleda zakonodaje. Mislim, da je bil strošek 315 tisoč evrov. Kar se tiče vseh vprašanj, ki so bila zastavljena, pa naj izpostavim, da je to torej samo del širše slike pregleda zakonodaje in potem bo celoten paket zakonodaje ocenil vse prednosti kemične zakonodaje. Na začetku sem že dejal, ni dvoma, da je prednosti veliko, da imamo torej zakonodajo na kemičnem področju. To je nujno potrebno, tukaj dvomov ni. Hvala. Hvala lepa. Gospod Heusling, prosim. Äh, Sie haben meine Fragen nicht beantwortet na moje vprašanje niste odgovorili. Šlo je za statistično podlago za to študijo, odkot imate podatke in kaj je bila podlaga. So to bile številke kemične industrije same? Kje ste dobili številke? To me pa res zanima. Uh, Preden predstavnik komisije odgovori, ima vprašanje še gospod Poc. Hvala še enkrat. Še dodatno vprašanje. Vš čas sem mislil, da je za take študije na voljo komisiji JRC. Zakaj? Pa je sedaj to pravila druga služba, če imamo JRC, ki lahko to izvede. In ste potem plačali 350 tisoč evrov. 350 tisoč evrov za nekaj, kar bi lahko pripravil JRC. Naj začnem pri zadnjem vprašanju. Naj razložim, ko je komisija zahtevala študijo JRC, smo plačali tudi JRC-ju. Tudi te študije niso zaston, kajti moramo iz eh, naših proračunskih postavk plačati za te študije, tudi JRC-ju, torej razlike ni. Kar se tiče višine, stroškov za študijo prek javnih naročil. Podrobnosti ne poznam. To smo pač eh, podelili tako, da smo spoštovali vse postopke. Torej, tudi IRC-jo bi plačali. Tako da z finančnega vidika ni razlike. Kar se tiče metodologije, statističnih podatkov o tem ni na voljo javnosti. Torej, je pogodbenik in to je eden od razlogov, ker so s tem povezani stroški, je te številke zbral tako, da je zaprosil za njih podjetja. To so torej informacije, ki so jih posredovali iz podjetij. In to so bile najboljše informacije, ki so bile na voljo. Drugih virov ni bilo lahko smo zaprosili samo podjetja, kajti statističnih podatkov na tem področju ni. Thank you very much for your answer. Hvala lepa za vaš odziv. Kolega, nista prav zadovoljna, ampak dobro. Tako. S to točko smo upravili, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Hvala lepa komisiji, da ste z nami. Naslednja točka pa je predstavitev študije tematskega sektorja o kaznjivih dejanjih, povezanih s prosto živečimi živalmi in rastlinami. Z nami sta Kristjane Gerštetter in Štefan Zina iz eh, Ekološkega inštituta. Predstavila bosta študijo. Deset minut imata približno na razpolago. Prosim. Lahko začneta. Hvala lepa za uvod, za vabilo, da predstavijo študijo v odboru Envi. Prihajava z Ekološkega inštituta, sedežem v Berlinu, ki koordinira to študijo, kot lahko vidite tukaj, pa smo to naredili v sodelovanju s kar nekaj inštituti in osebami. Cilj študije je, da podamo pregled o stanju glede kaznih dejanj povezanih s prostoživečimi živalmi v Evropi in potencijalno vlogo Evropske unije, kar se tiče učinkovite implementacije nedavnih politik, kje se lahko izboljšamo in potencijalno dodano vrednost eh, akcijskega načrta na ravni EU na to temo, kot veste, je komisija to že sprejela 26. februarja 2016. Metoda, na kratko, Seveda smo pregledali uradno in akademsko literaturo, prav tako smo izvedli anketo na podlagi interneta med 25 državami članicami. Dobili smo zelo malo odgovorov, žal. Pripravili smo povzetek podatkov iz eh, podatkovne baze EUTVIX, ki ima podatke strani držav članic na to temo in potem smo tudi se poglobili v nekatere države. Imeli smo tudi intervjuje z nacionalnimi strokovnjaki v petih državah, v Nemčiji, na nizozemskem, na polskem, v Španiji in v Združenem kraljestvu. Ta poročila so bila objavljena ločeno v te študije in potem smo zaključili s priporočili, ki smo jih razvili na podlagi naših dognanj, predvsem pa tudi na podlagi drugih dognanj, naprimer z projekta EFACE, kar se tiče reskovalnega projekta o okoljskih kaznivih dejanjih, ki je bil zaključen nedavno in nekateri člani te študije so bili vključeni tudi v to študijo. Tako, zelo na kratko bova skušala podati pregled naših sklepov in priporočil. EU je tako ciljna država, kot tudi tranzitna regija za prosto živeče živali in rastline. Pomen je glede sesalcev, kar se tiče cilja, pa imamo tukaj predvsem kuščere, kavijar, ribe, papige, in alternativne zdravstvene proizvode. Tukaj se osredotočamo na države, ki so najpomembnejše, Nemčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo in trgovina ostaja precej konstantna v zadnjem času. Prav tako so dosedaj bila najpomembnejša letališča, sedaj pa pridobiva pomen tudi poštna središča, pa tudi internet postaja vedno pomembnejši. V študiji smo prepoznali štiri najpomembnejše trgovinske poti. Prva, veliki sesalci, nosorogi, sloni iz Afrike in Južne Amerike, ki gredo v Azijo prek evropskih vozlišč. Potem obalno tiho tapljanje proizvodov, trgovina živalmi, domačimi ljubljenčki in potem tudi trgovina severa na jug Evrope in potem še trgovina prek vzhodnoevropskih držav iz Rusije. In potem še zadnja točka, azijski izvoz, kaj mislimo s tem? Tukaj mislimo predvsem alternativne zdravstvene proizvode, ki izvirajo iz sesalcev, ki jih potem uvažamo iz Azije prek trgovskih središč v EU in prihajajo k nam. Mi smo ciljna regija. Pri ruskih živalih pa nimamo dovolj znanja, podatkov in te torej trgovinske poti lahko vidite na naslednji prosojnici, prosojnici rdeče puščice so te prve trgovinske poti, slonova kost, potem mislim, da zelena barva, to je obaljno tiho tapljanje, potem pa mislim, da zelena za ptice in končno vijoličasta vijoličasta ruske živali in azijski izvoz. Tako, kar se tiče zakonodaje in izvajanja, je zakonodajni okvir Evropske unije zadosten na splošno. Večji pomislek je nezadostno, neenakomerno izvajanje po EU. Pogosto je premalo sankcij, premalo virov, tehničnih sposobnosti, zavedanja in strokovnega znanja med policijo, predstavniki pravosodja in prav tako to ni visoko na dnevnem redu. Poleg tega imamo težavo s podatki, imamo zelo malo podatkov strani držav članic, kar se tiče sankcij, kar potem pomeni tudi še, da imamo tudi različne ravni teh informacij in tudi imamo malo podatkov o stopni in kakovosti sodelovanja med agencijami, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Kar se tiče organiziranega kriminala in pranja denarja, je tudi pomen raznolik po državah članicah. V veliko državah članicah nismo dobili dokazov, da se to dogaja, da je to pomembno vprašanje, vendar pa spet nimamo veliko empiričnih dokazov za to. Po drugi strani pa je potencijalna dodana vrednost akcijskega načrta Evropske unije na to temo že široko priznana v postopku posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Tako, sedaj pa bom poskušal na kratko podati naša priporočila po posameznih tematikah. Najprej prednostne naloge. Glede na to, da so kaznivo dejanje povezane s prosto z večjimi živalmi, pomembno je potrebno nameniti temu dovolj virov. Potrebno je imeti prednostne naloge tako na politični kot tudi praktični ravni. Na politični ravni je pomembno, da ne govorimo samo o slonih in nosorogih, temveč da upoštevamo tudi druge živali in rastline, tudi plazivce naprimer. In potem še nekaj na tem področju potrebno je izkoriščiti, izkoristiti kar najbolje vire, ki jih imamo, tako da imamo ciljni nadzor. Potem je potrebno zmanjšati popraševanje na ravni EU, priporočamo pripravo strategij za zmanjšanje popraševanja za potrošnike EU, kar se tiče domačih ljubljenčkov, po drugi strani pa, da tudi skušamo zmanjšati popraševanje v ključnih državah. Specializacija, to je še ena pomembna tema. Predlagamo, da izurimo specialiste in tudi specializirane enote na vseh ravneh. Sodelovanje je še eno pomembno vprašanje. Večja udeležba Eurojusta in Europola bi lahko bilo pomembno pri krepitvi čezmejnih dejavnosti in potrebno je financirati ključne dejavnike, naprimer mreža, ki skrbijo za izvajanje. Še ena pomembna tema je dostop do podatkov in zajemanje podatkov. Med drugim je to pomembno za ciljni nadzor priporočamo, da bi države članice spodbujali ali jih obvezali k temu, da izboljšajo izmenjavo in zbiranje podatkov. Kar se tiče sankcij, pa je predvsej jasno, da je raven sankcij na tem področju taka, da mora zrcaliti resnost kaznjivih dejanj. In potrebno je od držav članic zahtevati, da uporabljajo različna urodja. Po eni strani kazensko pravo, pa tudi administrativno razpravo. Še eno vprašanje, ki je pomembno, pa je harmonizacija sankcij. To je zelo težano vprašanje. Tukaj bo potrebno veliko razmisleka in razprav, vendar pa, če pomislimo na harmonizacijo sankcij, mora to biti storjeno v okviru direktive o okoljskih kaznjivih dejanjih, ne samo za področje prostotužečih živali in rastlin. Naj končam nekaj pripomp glede akcijskega načrta na ravni EU. Imeli smo priporočilo v naši študiji, kjer veliko točk ustreza akcijskemu načrtu komisije z februarja. Priporočili smo, da se ne osredotočamo samo na izvrševanje, temveč tudi na preventivo in globalno partnerstvo. sporočila svetu, bi moralo spostaviti politične prednostne naloge. Nimamo harmonizacij sankcij samo za kaznjiva dejanja povezana s prostovoljčimi živalmi in lesninami, prav tako pa imamo tudi predvsej trparovni, kar se tiče nadzora. Kar se tiče ukrepov, imamo predvsej konvergence na splošno, nekaj pa tudi razkoraka pri podrobnostih. In naj omenim še zadnjo točko, Učinkovitost akcijskega načrta EU je odvisna od ustreznega, ustreznih dolgoročnih zavez in virov, ki bodo namenjeni za to. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Kolege sprašujem, če želi kdo besedo. gospod Javor. Uh, Hvala, predsednik. Hvala za to študijo in predstavitev vaših ugotovitev. Kot član skupine za prosto živeče rastline in živali se v Evropskem parlamentu že dolgo borimo za evropski načrt za boj proti nezakoniti trgovini s prosto živečimi vrstami in res smo veseli, da je komisija končno pripravila ta načrt. To je obetaven korak naprej. Vseeno pa mislim, da akcijski načrt ni tako ambiciozen, kot bi lahko bil. Strinjam se z večino vaših ugotovitev in iz predstavitve sem razumev, da je vaša ocena stanja zelo podobna oceni stanja komisije. Zakonodajni okvir se vam zdi ustrezen in primeren za sedanjo situacijo in tudi zadosten za boj proti takemu kriminalu. Vem, da je v obstoječem pravnem okviru veliko manevrskega prostora za to, da bi izboljšali naše delovanje na področju boja proti tej nezakoniti trgovini. Vem tudi, da je treba bolje izobraziti osebje, zagotoviti več sredstev in tako naprej in tako naprej. Vseeno pa mislim, da bomo, zato da bomo učinkoviti, potrebovali še dodatne zakonodajne ukrepe. Vaša študija in akcijski načrt komisije jasno kažeta, da ni harmonizirane pravne podlage in predvsem to, da nimamo harmoniziranih usklajenih kazni, da je to glavna ovira pri tem, da bi bili res učinkoviti v tem boju. Zato mislim, da je treba uskladiti predpise držav članic, treba je tudi zagotoviti ustrezen sistem sankcij v Evropi, ki bi dejansko zmanjšal količino te vrste kriminala in ki bi omogočil, da se kaznuje posameznike, ki sodelujajo v tej nezakoniti trgovini. Naj opozorim še na to, da se nezakonite trgovine z prosto živečimi vrstami ne moremo ločiti, lotiti nekako izolirano od ostalih področji. Ta vrsta kriminala je povezana tudi z drugimi oblikami kriminala na drugih področjih, vključno s tihotapljenjem, s tihotapljenjem orožja, tihotapljenjem ljudi in tako naprej zato moramo ne le uskladiti predpisov in delovanja držav članic na področju kriminalitete v zvezi s prosto živečimi vrstami, ampak uskladiti in okrepiti delovanje tudi na področju zatiranja drugih oblik organiziranega kriminala, kajti vse te stvari so med sabo tesno povezane. In včasih iste organizacije, ki se ukvarjajo s tihotapljanjem orožja in drog, zagotavljajo tudi tako nezakonito trgovino, o kateri danes govorimo. Potem je tukaj še ena stvar, ki jo je treba upoštevati in to je korupcija. Seveda, zelo pomembno je, da izobražujemo osebje, in organe, ki se borijo proti tej vrsti kriminala, moramo vseeno sprejeti tudi dejstvo, da je korupcija zelo pomembna tema, zaradi katere je boj proti kriminalu povezanem z prosto živečimi vrstami neuspešen, kajti korupcija naredi svoje in si utre pot. Hkrati bo treba tudi zapreti vrzel pri izvrševanju obstoječe zakonodaje. To je zelo pomembno. Ko govorimo o podpori organom v državah izvora, je pomembno in to tudi moramo narediti, ampak moramo se zavedati, da imamo včasih isti problem tudi v EU. Govorili ste o vzhodnoevropski poti trgovine s prosto živečimi vrstami. Pogosto to ni glavni interes, večina se osredotoča na sredozemske poti tihotapljanja eksotičnih živali iz Afrike ali Južne Amerike, ampak tudi vzhodnoevropska pot je zelo pomembna, torej pot iz Rusije, pa tudi pot, ki omogoča trgovanje med Evropo in Evropo. Azijo v obeh smereh in ta poteka po tej vzhodnoevropski poti. In včasih tudi evropske države nimajo dovolj podpore in sredstev za svoje organe, potem tam ni ustreznega boja proti korupciji in tudi osebje ni ustrezno usposobljeno in izobraženo. In potem še dve stvari. Ena od teh je, da ni akcijskih, nacionalnih akcijskih načrtov. Zdaj imamo Evropski akcijski načrt za boj proti kriminalu v zvezi z prosto živečimi vrstami, vendar na nacionalni ravni takih akcijskih načrtov ni. Samo Evropski akcijski načrt tako ne bo mogel biti učinkovit, zato moramo pritisniti na države članice, da sprejmejo podobne nacionalne načrte. In še zadnja stvar, boj proti kriminalu v zvezi s prostoživečimi vrstami moramo povezati s cilji trajnostnega razvoja. Nekateri cilji Združenih narodov so povezani z bojem proti krivolovu in z zaščito ogroženih vrst rastlin in živali izkoristiti moramo naše priložnosti, da uskladimo naše delovanje in sodelujemo tudi z organi Združenih narodov. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Upam, da bomo v prihodnjih letih videli, kako se bo akcijski načrt komisije uresničil. Eh, vem, imamo veliko dokumentov, strategiji in tako naprej, ampak pravo vprašanje pa je, kako jih bomo izvajali in upajmo, da bodo države članice in EU skupaj učinkovito se borile proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prostoživečimi vrstami. Hvala. Gospa Tornano. Hvala, predsednik. Evropska komisija pravi, da od 8 do 20 milijard evrov zaslužijo na leto skupine organiziranega kriminala ravno s trgovino s prosto živečimi vrstami. In tako kot tudi drugi pravim, da je to povezano s trgovino z drogami in orožjem in prepričana sem, da ni čudežne rešitve. Treba bo najti ustrezen, pragmatičen okvir za reševanje. Če se hočemo boriti proti lovu na slone v Afriki, moramo upoštevati in imeti razumen okvir. Nekaj lovcem je treba omogočiti, da eh, sodelujajo vendar po zelo visokih vsega cenah. Podobno velja tudi za izkoriščanje gozdov. Gre za spoštovanje zaščitenih območij, vendar pa bi morda morali razmisliti tudi o izkoriščanju umestnih območij. Na tak način bi lahko ohranili najbolj občutljiva območja. Mehanizmi za zaščito vrst bodo lahko učinkoviti samo, če bodo realistični. Evropska unija je sprejela v sekundarni zakonodaji bolj zavezujoče določbe, kot so že veljavni sporazumi. In namesto, da iščemo to, da ne bomo imeli slabe vesti, se moramo potruditi, da se bodo vse države zavezale k istim zavezam in da jih bodo tudi učinkovito izvajale. Thank you very much. Now, Mr. Potts. Hvala, gospod Potts. Uh, very briefly, Hvala, predsednik. Na kratko. Slišali smo, da ste sodelovali predvsem s petimi državami. To je zelo pomembno, kajti izvajanje zakonodaje poteka na ravni držav članic, ne na evropski ravni. Ampak Zanima me, kako podrobna so bila vaša vprašanja. Prihajam iz Češke in mislim, da je pri nas izvajanje zakonodaje zelo uspešno. E, imeli smo zasege živali, nosorogov in tako naprej. Uspešni so. Zato ne vem, zakaj ste uporabili podatke samo petih držav. In potem še eno vprašanje. Danes je bilo že omenjeno. ali zakonita trgovina podpira ali preprečuje kazniva dejanja s prosto živečimi vrstami. Ali je torej bolje, če ustvarimo zakonite trge ali torej to spodbuja tako vrst, take vrste kriminala ali preprečuje. Hvala. Želi še kdo postaviti vprašanje? prav, potem pa vračamo besedo našim gostom za odgovor. Hvala. Odgovorila bom na nekatera vprašanja, kolega pa na druga vprašanja. Vprašanje, zakaj je bilo natančno preučenih samo pet držav. Naj povem, nismo preučili samo teh petih držav, ampak smo pogledali poročila CITES 25 držav članic. In potem smo imeli tudi analizo oziroma vprašalnik za uradnike 25 držav. Ampak koliko držav res podrobno preučiš, to je odvisno tudi od tega, koliko časa in sredstev imaš za to študijo. Imeli smo stike z različnimi predstavniki držav članic. Um, zakaj smo izbrali te države? Ali ker so bile zelo dobre pri izvajanju zakonodaje, ali zato, ker so pri njih taka velika trgovska vozlišča in tako naprej. Ampak države smo večinoma izbirali zato, ker so reprezentativne potem vprašanje organiziranega kriminala. Naš pregled literature je pokazal, da številne študije kažejo, da obstaja povezava med organiziranim kriminalom in kriminalom v zvezi s prosto živečimi vrstami. Imeli smo tudi nekaj pogovorov v zvezi s tem in v nekaterih državah so strokovnjaki izredno povedali, da ne mislijo, da je organiziran kriminal problematičen v njihovi državi v povezavi s kriminalom, z prosto živečimi vrstami. Tako so rekli recimo naprimer v Nemčiji in na nizozemskem. Včasih je to problem, ki je povezan tudi s tretjimi državami, niso pa to samo problemi povezani z državami članicami. Potem vprašanje akcijskih načrtov in ali bi jih morali imeti tudi države članice. Seveda, dobro bi bilo, če bi imeli akcijske načrte za to in če bi bil ta kriminal in boj proti njemu prednostna naloga. Nekatere države že pripravljajo ukrepe za to, nekatere ne, ampak. Nekatere države so se načrtno odločile, da takih načrtov ne bodo imele, ker že imajo druga urodja, ker že počnejo dovolj na tem področju in so se zato zavestno odločile, zato da ne bodo imele akcijskega načrta. Torej, če neka država akcijskega načrta nima, moramo natančno preučiti, zakaj ga nima. Mogoče ima druge mehanizme za boj proti tej vrsti kriminala. še ena stvar. Hotela sem spregovoriti o sankcijah. Kolega je povedal, da nismo tako zelo naklonjeni uskladitvi sankcij za to vrsto kriminala in hotela sem povedati, zakaj. Pogledali smo, kakšne so sankcije za kaznjiva dejanja povezanja s prosto živečimi vrstami in ponavadi so daleč od statutornega maksimuma. To velja za večino držav članic. In torej, če bi sodišče lahko izreklo strože kazni, bi to lahko naredilo. In če bi bil statutorni maksimum višji, potem ne pomeni, da bi bila kazen nujno izrečena in da bi bil Eh, bi bila celotna situacija bolj enotna. Zato menimo, da se bo treba bolj potruditi pri izvajanju, namesto da bi nekaj zapisali na papir, kar resničnosti ne bo tako zelo spremenilo. Ja, še ena dodatna stvar v zvezi s tem. Če govorimo o uskladitvi, sankcij moramo upoštevati kontekst tudi okoljskega kriminala. Zagotoviti moramo skladnost znotraj države članice in tudi skladnost z drugimi temami. Torej, če bi harmonizirali sankcije, potem moramo upoštevati celotno celotno okoljsko kriminaliteto. Drugače bomo imeli zelo podrobne in zelo različne ureditve, ki se morda ne bodo ujemale kar se tiče nedovolj ambicioznega akcijskega načrta EU. Eh, seveda naša naloga oziroma naloga študije ni bilo oceniti akcijski načrt, ki na koncu študije sploh še ni obstajal. Če pogledamo priporočila iz leta 2007, vidimo, da je EU naredila precej napredka tudi na področju preventive in globalnega pristopa. Potem napredek je viden tudi pri časovnicah in spremljanju. Vedno imaš lahko akcijski načrt in veliko načrtov, ki pa je samo na papirju. Glavni problem pa je, je v tem, ali se v resničnem življenju stvari izvajajo ali ne. Mislim, da bi akcijski načrt pri tem lahko pomagal, ni pa nujno, da se boj proti tej vrsti kriminala lahko uspešno izvaja samo z akcijskimi načrti. Potem dodatna zakonodaja. Nismo rekli, da bi bila dodatna zakonodaja odveč. rekel sem, da je veliko akterjev povedalo, da je zakonodaja zelo zapletena in da je ni lahko razumeti, torej zakonodaja o kriminaliteti povezani z prosto živečimi vrstami. Kar nekaj vrzeli je, ki bi jih lahko odpravili. trgovci, naprimer, dosti krat rečejo, da so divje živali um, gojene ali rejene živali in se na tak način izognajo kazni. V celoti, nasplošno gledano, se nam zakonodajni okvir zdi ustrezen. Problem pa je, in to velik, pri izvajanju vsega tega. Zato mislim, da je treba nameniti več pozornosti ustreznemu izvajanju obstoječe zakonodaje, kot pa pisanju nove zakonodaje, ki bo ustvarjala še dodatne probleme pri izvajanju. In potem še vprašanje, kakšna bo povezava med legalno in nelegalno trgovino. To je zelo široko vprašanje. Za različne vrste bi lahko dobili različne odgovore, pa tudi v različnih državah bi lahko dobili različne odgovore, zato ker so razlogi za to trgovino različni. Nekateri to počnejo, zato ker s tem lahko zaslužijo. In na podlagi intervjujev lahko rečemo, da je izvajanje zakonodaje oteženo oziroma da lahko obstaja zakonita trgovina z rejenimi ali gojenimi živalmi in nezakonita z divjimi živalmi iste vrste in vse skupaj lahko situacijo zelo zaplete. in potem še povezava med bojem proti tej vrsti nezakonite trgovine in razvojnimi cilji. To so, tukaj je tudi veliko dejavnikov, ki so zelo pomembni in jih je treba upoštevati. Če pa pogledamo na splošno, če pogledamo druga področja kriminala, kjer je trgovina z določenim proizvodom nezakonita, ne pomeni, da na tak način lahko rešimo problem. Če bi bila trgovina z divjimi oziroma prosto živečimi vrstami popolnoma prepovedana, najbrž ne bi s tem preprečili nezakonite trgovine. In uh, mislim pa, da je vprašanje zelo zapleteno in je težko nan odgovoriti preprosto. Najlepša hvala. Še dodatno vprašanje podpredsednika Javorja. Hvala. Ne bom predolg samo odzval bi se, ko ste rekli, da je izvajanje morda pomembnejše kot pisanje zakonodaje. Včasih pa je to dvoje povezano. Naprimer, na mačarskem imamo strogo kazensko zakonodajo za okoljsko kriminaliteto. In prav je tako. Ampak ni popolnoma jasno, ali se to lahko uporablja za vprašanja kriminala povezanega z prostoživečimi vrstami ali to škodi okolju, ali to škodi naravi. In če toživci in sodišče razumejo, da je ta trgovina s prosto živečimi vrstami zajeta v tej vrsti zakonodaje, bi stvar lahko rešili, ampak tega ponadi ne razumejo tako. In morda bi potrebovali pojasnilo v zakonodaji, da je treba uporabljati uh, okoljsko zakonodajo, kazanske, okoljske kazanske predpise tudi pri boju proti trgovini s prosto živečimi vrstami, bi to lahko koristilo. Hvala, se želite odzvati? Ja, hvala. Kot sem že povedal, nikakor nismo, nas, nismo proti temu, da bi imeli dodatno zakonodajo. Želimo si le, da bi imela obstoječa zakonodaja več teže pojasnila bi seveda zelo koristila. Številni akteri so povedali, da je zakonodaja za boj proti kriminaliteti povezani s prosto živečimi vrstami zelo zapletena. Hvala. Hvala za to koristno predstavitev. Zdaj pa mislim, da gremo lahko na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Ta točka je bila že na dnevnem redu za včeraj. To je točka o pošiljkah odpadkov. Mislim, da lahko začnemo s predstavitvijo komisije potem pa lahko začnemo razpravo med člani. Besedo predajam komisiji za to poročilo. Uh, Hvala, predsednik. Hvala, da ste to točko ponovno uvrstili na dnevni red. Na začetku bi rad povedal, kako napačno je, če ocenjuješ učinkovitost eh, vašega predsedovanja po uh, tem, kako so razporejene točke dnevnega reda in danes se vam res iskreno zahvaljujem za tak razpored. Danes bom govoril o poročilu komisije Evropskemu parlamentu in svetu o pošiljkah odpadkov. Torej, kaj bom naredil danes? Pojasnil bom metodologijo, povedal, kaj je obseg poročila in naštev tudi nekatere glavne ugotovitve. Najprej metodologija. To je četrto poročilo komisije o izvajanju uredbe o pošiljkah odpadkov. In poročilo je pripravljeno zvez, na podlagi člena 51. uredbe, pokriva pa obdobje 2010-2012 tukaj imamo tudi dokument s številnimi tabelami in podatkami. Države članice morajo predložiti dva dokumenta, dve poročili vsako leto. Eno je kopija poročila na podlagi bazalske konvencije, kjer imamo podatke o premikih nevarnih, nevarnih odpadkov, to drugo poročilo pa je treba predložiti komisiji v obliki odgovorov na vprašalnik. Čeprav je čeprav je celotna podoba poročila zanesljiva, pa je vseeno nekaj stvari, na katere moramo pozoriti. Prvič, poročila, ki jih predložijo države članice, je, so podlaga za naše delo, ker pa smo nekatere stvari dobili pol, pozno. Komisija ni mogla popolnoma upoštevati sedanjih podatkov. Eurostat je na srečo pripravil ocene za to, da smo zapolnili vrzeli. In potem še um, v podatkih je nekaj neskladij, zlasti v podatkih, ki so jih predložile države članice. Kaj ti podatki o uvozu in izvozu drža, odpadkov med državami članicami bi morali biti enaki, ampak niso. Zato se bomo potrudili, da bomo izboljšali kakovost podatkov za prihodnje poročilo. Zdaj pa obseg poročila komisija pripravi podatke o nastajanju, obdelavi in čezmejnih pošiljkah nevarnih odpadkov. Ne gre pa za čezmejne pošiljke drugih odpadkov, za katere, eh, ki jih ni treba pregledati priglasiti, kajti tudi v evropski zakonodaji ni nobene obveznosti, da je to treba narediti nevarnih odpadkov tudi ne smemo izvažati v države, ki niso članice OECD. Kljub vsemu pa imamo nekaj podatkov o nezakonitih premikih pošiljk. Kaj so ugotovitve? Rad bi povdaril štiri vidike. Prvič, poročilo kaže, da je v letih od 2000 do 2014 se količina prevoženega blaga povečala za 26 odstotkov. Leta 2009 je prišlo do manjšega zmanjšanja najbrž zaradi krize. Drugič, izvorne države so bolj ali manj enake. V obdobju 2010 do 2012 je približno 90 držav, 90 odstotkov bilo ostalo v državah izvora, v nekaterih državah pa take nevarne odpadke tudi izvažajo. Čezmejni prevoz se je povečal v zadnjih letih. Od leta 2001 do 2009 se je približno podovil, podvojil, v obdobju 2010 do 2012 pa je povišanje čisto malo. Premiki nevarnih odpadkov znotraj EU niso nujno nekaj slabega, mogoče imajo druge države članice boljše obrate za obdelavo takih podatkov, kakšne druge pa takih obratov nimajo ali pa je najbližji obrat v sosednji državi. Približno 95 odstotkov premikov nevarnih odpadkov, čezmejnih premikov nevarnih odpadkov, je bilo med državami članicami, kar pomeni, da je EU skoraj dosegla samozadostnost in ji ni treba računati na zmogljivosti izven EU. EU je neto uvoznica nevarnih odpadkov iz tretjih držav in v obdobju leta 2020 v obdobju 2010 do 2012 je uvožena količina približno petkrat večja kot izvožena. Potem pa še nezakonite pošiljke. Tukaj je veliko, veliko vprašaj. Zakonodaja, ki jo imamo, prepoveduje določene pošiljke zlasti, pošiljke nevarnih odpadkov v države v razvoju in v države zunaj OECD in EFTE. Približno 2500 pošiljk je bilo v obdobju 2010 do 2012, kar pomeni, da se je to, ta količina šestkrat povečala v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Vsa, vsi nezakoniti premiki pa ne odražajo resnične situacije. Podatki, ki smo jih dobili od Impela, kažejo, da so da je količina nezakonitih premikov dosti večja. V prihodnjih letih želimo to bolje nadzorovati. Od 1. januarja letošnjega leta so spremembe uredbe, ki sta jih sprejela parlament in svet 2015 so začele veljati in to daje več pristojnosti inšpekcijskim službam in omogoča državam članicam, da, omogo, da določijo inšpekcijske načrte na podlagi tveganja. Hkrati lahko sprejmemo izvedbene akte za korelacijske tabele, na podlagi katerih bomo lahko ugotavili, katere pošiljke so zelo tvegane. S, to, s tem ukrepom bomo okrepili izvajanje uredbe in to je v skladu tudi z drugimi ukrepi, ki smo jih predvideli v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Ukrepamo tudi v zvezi z dvema tokovoma nevarnih odpadkov, torej elektronski, kar se tiče elektronskih in električnih odpadkov, imamo prenovljeno direktivo, ki je bila v države članice, v državah članicah v zakonodajo presnesena leta 2014, uvaja, torej ta prenovljena direktiva uvaja obrnjeno dokazno breme. In ustrezno uh, izvajanje te direktive bo pozitinko učin, imela pozitinke učinke na nezakonite pošiljke. In potem še rabljena vozila oziroma izrabljena vozila. Nove predpise imamo od septembra 2011, to so smernice, ki niso zavezujoče, vendar pa menimo, da bomo s pomočjo teh korespondenčnih tabel pomagali državam članicam, da bodo tudi one lahko vplivali na to, da se bo zmanjšala količina izrabljenih, eh, nezakonitih prevozov izrabljenih vozil. Okrepili bomo oziroma ocelili, ocenili bomo na teh podlagah, kakšna je situacija dosti bolj natančno in rezultate pričakujemo enkrat prihodnje leto. Najlepša hvala, z veseljem bom odgovoril na morebitno vprašanje. Uh, uh. Gospod Osling, izvolite. Ja, hvala lepa najprej komisiji za to pomembno, dobro poročilo. Da, te številke so strašne. 75 milijonov ton nevarnih odpadkov imamo. To je 150 kg na prebivalca. To so torej številke, ki so visoke. Še bolj zastrašujoče pa je, da je nezakonita trgovina se povečala. Od leta 2009 do 2012 se je podvojila. Potrebno je ukrepati nujno in istočasno ste poročili dejali, da so številke še više, da to torej ne zajema vsega. Potem se zastavi vprašanje po takem poročilu, kako pa izgleda z izogibom povzročanja takih odpadkov. To je prednostna naloga, ki bi naj bila. In potem še nekaj, ali ne bi bilo bolje, če bi v krožnem gospodarstvu, torej skušali izrabiti tudi za znižanje količine odpadkov in bi zmanjšali tudi količino nevarnih odpadkov. Kakšna je možnost pravzaprav reciklaže takih nevarnih odpadkov? Preden se jih znebimo, te prakse so tudi zelo različne, kako se znebiti teh odpadkov. In to je tudi veliko vprašanje, kako to početi. In potem zajemanje podatkov. Dali ste v poročilu, da potrebujemo obvezujočo elektronsko bazo podatkov in tudi izmenjavo podatkov, ki bi bila harmonizirana na evropski ravni in bi bila podlaga potem za naslednje poročilo. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Bi še sam dodal eno vprašanje za komisijo. V študiji ste omenili nerazvršene odpadke, non-classified waste, neko odstotno vrednost. Ste omenili in tudi ti odpadki se zdijo nevarni. Kaj to pomeni not classified? Niso razvrščeni. No. Ni že vprašan. Izvolite, komisija. Thank you, Mr. Chairman. Uh, ja, hvala, gospod predsednik. Najprej naj vam odgovorim na vprašanje. Te nerazvrščeni odpadki, non-classified, waste. To ne pomeni nič nevarnega. Gre predvsem zato, da nimamo nikakrne nomenklature za to vrsto odpadkov v uredbi o pošiljanju odpadkov, ampak tudi, te, tudi podatke o teh odpadkih eh, zavedemo v evidence, ampak pač ne paše v nobeno izmed eh, kategorij. Ampak eh, to še ni razlog, zakaj bi nas to moralo skrbeti. glede vse večjih količin nevarnih odpadkov, pa takole. Ja, količina se povečuje tudi zato, ker je naša zakonodaja vedno bolj stroga v smislu razvrščanja podatkov, um, odpadkov kot uh, nevarni odpadki. Tudi veliko več nadzora imamo nad obravnavo in pošiljanjem tovrstnih uh, odpadkov. Tako da zdaj se pač dogaja to, da zaznamo več eh, nevarnih odpadkov, ne pa da jih pač proizvajamo več. Je pa tudi res, da drži to, da bi se morali sredotočiti na to, kako zmanjšati proizvodnjo nevarnih odpadkov. V decembru smo predlagali tudi revizijo zakonodaje z tega področja in trenutno čakamo tudi na poročilo tega odbora v zvezi s to zakonodajo. In v, tem, v teh predlogih smo predlagali, da bi države članice sprejele veliko strožje programe glede odpadkov. Znižati bi morali količino odpadkov, nasploh. In to vključuje tudi nevarne odpadke. Z nevarnimi odpadki pa je treba postopati še bolj previdno, zato morajo vsi operaterji upoštevati strožjo zakonodajo. Ampak to verjetno še ne bo dovolj samo po sebi. Dve, dva ukrepa bi po našem mnenju pomagala. V okviru direktive o odpadkih, katere revizijo smo tudi predlagali, smo predlagali obvezno elektronsko registracijo nevarnih odpadkov. In če bo to šlo skozi, bomo imeli bolj, bolj točne informacije, tudi javnost bo točno zvedela, kakšna je resnica o teh uh, odpadkih in uh, države članice bodo izpostavljene večjim pritiskom, da to zmanjšajo. Pa še eno, še o enem ukrepu resno razmišljamo in sicer elektronska izmenjava pošiljanja odpadkov. To bi vključevalo tudi te nenevarne odpadke, zlasti pa bi se osredotočili na nevarne odpadke. In če bi to izmenjavo, elektronsko izmenjavo, nekako harmonizirali ravni Evropske unije, bomo veliko lažje spremljali to, kako odpadki potujejo iz države v državo članico. In ne bi več imeli teh vrzeli katere danes opažamo. Opažajo pa jih eh, na Eurostatu, okoljske agencije in tako naprej. Tako da, ja, to je problematično, ampak mnenje smo, da bi s temi predlogi, ki smo jih dali v obravnavo in s predlogi, ki jih še pričakujemo v naslednjih mesecih, vzpostavili inštrumente, ki nam bodo omogočili, da se lotimo tega vprašanja. Ok, pravi predsednik. Najlepša hvala komisiji za to izjemno koristno predstavitev. Mm. mislim, da lahko s tem tudi sklenemo današnje zasedanje. 23. in 24. maja se naslednjič vidimo. Mm, najlepša hvala vsem za prisotnost. S tem je sestanek tudi zaključen.